La seduta... Zasedanje se nadaljuje. Preden se lotimo dnevnega reda, naj vam povem, da glede na situacijo, glede svežne mobilnosti, v zvezi s katerim je bilo vloženih 1224 predlogov sprememb, in poleg tega imamo več ločenih glasovanj in glasovanj po delih. Po posvetovanjih z predsednikom odbora za transport sem se odločil uporabiti člen 100, uh, 175, zato da se začne pripravljalno delo. zato, da bi dovolil učinkovito glasovanje plenarnemu zasedanju, ki bo jasno. Gre za odločitev, ki sem jo sprejel, upoštevajoč različne zahteve, med katerim tudi to, da ne bi prišlo do uh, eh, nesmiselne uporabe eh, predloga spremem, poleg tega pa potrebujemo jasno glasovanje glede jasnih točk. Tako sem se odločil tudi v spoštovanju naših poslank in poslancev, ki ne smejo biti prisiljeni k dolgim uram glasovanja zaradi predloga sprememb, ki jih niso niti mogli proučiti in glede katerih, glede na um, večino v ponedeljek, bi lahko prišlo do zelo majhnih razlik. Uh, in skladno s členom 206 zahtevam od odbora za transport, da se čim prej eh, sestane v ponedeljek, torek ali sredo in naj predstavi plenarnem sedanju nekakšen izdelek, na, podlago, na podlagi katerega bomo lahko glasovali na prvem plenarnem sedanju aprila v Bruslju. Kot uh, določa člen 157 poslovnika, Eh, glede na to, da nimamo ene tretjine glasov eh, za odbora, pač tega ne bomo dali na plenarno sedanje. Torej ne bomo mogli vključiti kasnejših predlogov sprememb, ne, bo možnih, ne bodo možna ločena glasovanja in glasovanje po delih. Pripričan sem, da bo odbor za transport lahko opravil svojo nalogo, ki se mu je naložil, tako da bo v luči moje odločitve te zahteve, lahko odbor za transport reši težave glede predlogov sprememb. In na podlagi člena 186 so eh, poslanci vložili zahtevo, ki sedaj več ni aktualna. Gospod Ertok, izvolite. Ja, vielen Dank, schönen guten Morgen. Hvala lepa, dobro jutro. Predsednik, to je seveda vaša odločitev in to bo, moramo tudi spoštovati. Rad pa bi, da razmislimo o temle. Predpis 175 pravi tole. V odboru je potrebna dvotretinska večina za to, da se odločijo, ali bodo poslali predloge sprememb še enkrat na plenum. In to bo gotovo doseženo, tako da bomo eh, čez en teden v istem položaju kot zdajle. Torej, uh, odbor za eh, promet tega ne bo mogel eh, rešiti na način, kot ste se ga zamislili, kajte čez en teden bomo v enakem položaju. Hvala. Kot določa poslovnik, eh, sem se posvetoval s predsednikom odbora za transport, ki mi je dejal, da lahko opravi to nalogo. Kilonen. arvoisa herra puhemies ihan gospod predsednik to je tehnično vprašanje točka sto petinsedemdeset govori o besedilih ki so bila predložena odboru in kakšna je pravna situacija v tej situaciji gre za vprašanje napotitev delavcev glede časa vožnja in to ne prihaja od, od, iz odbora za transport, neč iz drugih uh, organov. Torej, kakšen je pa sedaj postopek glede na to, kar doča poslovnik? Ne bomo sedaj imeli razprave o tem, bomo zaključili razpravo. Ne, torej, Seznanil sem vas z odločitvijo, ki je bila sprejeta skladno s poslovnikom, ki sem jo sprejel po posvetovanju s predsednikom odbora za transport. Težava je število predlogov sprememb, število zahtev po ločenem glasovanju. Če obstajajo elementi, ki lahko kažejo, nam pravijo, da del teh predlogov sprememb imajo vsebino, ki je pomembna. Torej ne gre zgolj za kopičenje predlogov sprememb, temveč gre za dejansko željo po spremembi besedila. Gre za zapleteno situacijo. In namesto, da glasujemo 4000 krat, je bolje, da sprejmemo pripravljenost odbora za transport in potem naslednji teden Dobro, če ne bomo imeli rešitve, bomo pač glasovali vseh predlogih sprememb. Vendar želim omogočiti poslancem, da lahko resno glasujejo. Glede na to, kar se je zgodilo zadnjič, imeli smo večino z razliko dveh glasov. In če, če imamo sedaj 3000 eh, glasovanj eh, na plenumu, ne bo nihče vedel, o čem glasujemo. In torej, kako se bomo tega lotili? EKR je zahteval, da bi glasovali o vseh predlogih sprememb, torej proti temu, da bi jih združevali. In poleg tega bi imeli še ločeno glasovanje. In potem bi bili tu šest ur in sploh ne bi vedeli, o čem bi glasovali. Meni to ni pravično za ta plenom. Torej, bomo imeli razpravo, potem bo odbor za transport upravil svojo nalogo in potem bomo videli, če bomo do naslednjega uh, plenarnega sedanja v aprilu lahko glasovali um, z manj predloge sprejeme. Če pa bomo glasovali šest tisočkrat, bomo pač glasovali šest tisočkrat. Torej, želim si resne glasovanje. Danes bomo imeli razpravo in na, na naslednjem uh, plenumu bomo glasovali in gospodali je dejal, da bo lahko upravljal dobro delo, tako da bomo pač. Uh, glasovali. Te. Če pa imeli 6000 predlogov sprememb, bomo pač glasovali o šestih uh, predlogih sprememb. S tem zaključujem razpravo in gremo naprej na sklepe zasedanja Evropskega sveta. Se upravičujem, začel sem brati napačno točko. Lotili smo sklepi zasedanja Evropskega sveta z dne 21. in 22. marca 2019. Se pravi, čujem Donaldu Tusku in mm, gospodu Junkerju za to zamudo, vendar kot veste, svežna mobilnosti sproža številne delitve in razprave in v skupnem interesu sveta in komisije je pač tako, da sem to moral o tem obvestiti plenum. Gospod Tusk, izvolite. Grazie. Hvala. Predsednik Tajani, poslanki in poslanci Evropskega parlamenta. Pomladni Evropski svet je obravnaval ekonomsko situacijo v Evropi v luči vedno večje globalne konkurenčnosti. Voditelji so se strinjali, da je ključna, ključno močno gospodarstvo za evropsko blagostanje in za našo vlogo na mednarodni sceni. Posledično smo sprejeli številne pobude. Prvič, Evropski svet se strinjal, da skupni trg je treba okrepiti in poglobiti s povdarkom na, digi, na, na digitalnem gospodarstvu in gospodarstvu storitev. Neopravičene ovire je treba odpraviti, ni treba ustvarjati novih ovir. Komisijo smo pozvali naj do marca 2020 pripravi akcijski načrt za boljše izvajanje skupnega trga in njegovih pravil. Drugič, pogovarjali smo se o tem, kako bi se iz, soočili z izzivi z evropsko industrijo. Ta je zelo pomembna, ker pomeni številna delovna mesta v Evropi. Zato, komi, zato smo komisijo pozvali naj pripravi vizijo za evropsko industrijsko prihodnost in naj pripravi tudi konkretne ukrepe. Tretjič. EU se mora naprej nadaljevati, mora naprej razvijati svojo digitalno gospodarstvo, zlasti na področju umetne inteligence in podatkov. V tem kontekstu smo podprli Um, usklajen uh, pristop glede varnosti omrežja 5G. Včeraj je komisija pripravila priporočilo na tem področju. Ne na zadnje, trgovina. Evropski svet bo še naprej spodbujal uravteženo prostotrgovinsko agendo, ki zagotavlja enake pravice za vse. Voditelji so pozvali k nadaljevanju razprav o instrumentu za javna naročila, pa tudi, da bi čimprej začeli izvajati vse elemente skupne izjave EU-ZDA z 15. julija 2018. Pogovarjali smo se tudi o naših skupnih odnosih s Kitajsko. Prihodnji mesec bo vrh EU-Kitajska, poleg tega pa, pot, pa bodo tudi drugi sestanki z evropskimi voditelji in vrhi z njimi, zato je zelo pomembno, da se strinjamo glede koordiniranega evropskega pristopa. Želimo si ambicioznega eh, sodelovanja glede bilateralnih in globalnih vprašanj, tudi glede trgovine. Imamo ključne ekonomske interese za to. In trgovina lahko poteka na podlagi pravil, da pa ta sistem, da bi ta sistem še naprej lahko deloval, ga je treba posodobiti in to hitro. Za EU to pomeni resno reformo STO, ki bi vključeval tudi industrijske subvencije in to kot prioriteto. Želimo prepričati Kitajsko, da se tega loti in prepričan sem, da ne smemo tu popustiti. Kar zadeva bilateralna vprašanja, bi radi zaključili pogajanje glede investicijskega sporazuma in to že prihodnje leto. O vsem tem se bomo pogovarjali s Kitajsko na prihodnjem vrhu. In eh, prav tako menim, da moramo imeti vprašanje človekovih pravic na denem redu. Morda sem nekoliko staromoden, vendar menim, da človekovih pravice so vsaj tako pomembne kot trgovina. Poleg tega so voditelji odločeni, da se moramo spopasti s podnebnimi spremembami. Ne glede na razlike je jasno, kako pomembno je to vprašanje in voditelji se bodo tega lotili znova junija tega vprašanja. Vmes pa smo ministrom rekli, naj pospešijo delo na Evropski dolgoročni podnebni strategiji za to, da bi čim prej dosegli cilje Pariškega sporazuma. Sedaj pa nekaj o brexitu. Kot je zahtevala premijerka Mejeva, je Evropski svet sprejel odločitev, da sprejme tako imenovani Štrasburški sporazum. Voditelji so tudi obravnavali željo eh, podaljšanja za izvedbo šlina 50. Naša odločitev predvideva dva scenarija. Prvič, če je sporazum ta teden sprejet v predstavniškem domu, potem bomo dopustili tehnično podaljšanje do 22. maja. Drugič, če pa ta sporazum ne bo sprejet v britanskem parlamentu ta teden, potem Srpski svet strinja, da imamo podaljšanje do 12. aprila. In Združeno kraljestvo bo moralo povedati, kako naprej kot sem dejal po Evropskem svetu, 12. april je ključni datum, ko gre za to, ali se bodo Britanci odločili izvesti evropske volitve ali ne. Torej, to je uh, ključni datum. Predtem se Združeno kraljestvo lahko odloči za sporazum, za izstop brez sporazuma, za preklic člena 50 ali za daljše podaljšanje. In naj povem tu nekaj osebnega poslancem tega parlamenta. Pred Evropskim svetom sem rekel, da moramo biti odprti za daljše podaljšanje, če Združeno kraljestvo želi ponovno premisliti o svoje strategije glede Brexita. To bi pomenilo, da bi Združeno kraljestvo sodelovalo tudi na evropskih volitvah. Potem pa smo slišali nekatere, ki so rekli, da bi to lahko bilo škodljivo a, za nekatere med vami. Naj bom jasen. Takšno razmišljanje je nespremljivo. Ne moremo uh, spregledati šest milijonov ljudi, ki so podpisali peticijo, da se prekliče eh, člen 50. Torej, ne moremo povo povoziti večine, ki želi ostati v Združenem kraljestvu oziroma Evropske unije. Morda se mi zdi, da niso dovolj zastopani v njihovem britanskem parlamentu, vendar morajo vedeti, da so zastopani tu, strani vas, v tem parlamentu, ker so evropejci. Hvala. Hvala. Sedaj pa predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker, izvolite. Hvala, gospod eh, predsednik, dober dan, gospe in gospodje poslanci. Eh, pred nami je pomemben eh, teden, no seveda pa bom komentiral to, kar nas še čaka, kot je pravkar predsednik Evropskega sveta prejšnji teden smo imeli Evropski svet in predsednik Evropskega sveta je predstavil sklepe tega zasedanja. Zato ne bom sam ponavljal vsega, kar smo slišali. Veliko smo se pogovarjali o Kitajski. No, to je bila manj zapletena sprava kot je sprava v Združenem kraljestvu. Nekaterim med vami sem dejal, da če bi primerjal Združeno kraljestvo s Fingo, bi se mi Sfinga zelo odprta knjiga. In bomo videli v teku eh, tega tedna, kako se bo ta knjiga odprla. Torej, to bomo videli. Veliko smo se povali torej o Kitajski. Um, Evropska komisija je 12. marca pripravila kitajsko strategijo in ta dokument je bil mm, dobro sprejet. Noben eh, voditelj ni bil proti izključnim smernicam strategije glede kitajske, ki smo jo predstavili svetu. Včeraj sem na. Uh, vabilo predsednika Makrona se je sestal z njim, kitajskim predsednikom in gospod Merklovo. Bili smo pa zelo jasni, da glede kitajske eh, moramo imeti pristop, ki ga bodo vsi razumeli, da smo strateški partnerji, da smo eh, tekmeci in rivali in dejal sem. Oziroma, slišal sem v določenih uh, pogovorih, da naši kitajski prijatelji ne marajo besedice, rivali, tekmeci, vendar to je na vse zadnje kompliment. Smo rivali, smo konkurenti in posledično eh, moramo poskrbeti za to, da ne bo videti, da je Evropa podarjena, temveč da je Evropa odprta. To pa posledično pomeni, da zahtevamo pravice za evropska podjetja, da lahko konkurirajo eh, ob normalnih pogojih na kitajskem, tako kot kitajska, brez omejitev. In torej mi spoštujemo kitajsko in želimo tudi, da nas tudi kitajska spoštuje. In ko, ko gre za trgovinski pristop, potrebujemo recipročnost, popolno recipročnost. Zahtevamo, z naše strani, da se hitro sporazumemo glede naložbenega sporazuma, da nam Kitajska pride na poti, ko gre za zaščito geografskih označb, skup delovna skupina EU-Kitajska e mora obravnavati vprašanje reforme STO-ja in to delo mora potekati hitro. Torej, potem, glede Brexita ne bom dejal nič, kajti vse smo že slišali. Merci, Hvala, gospod predsednik Evropske komisije. Le timing. Eh, Metano, že... ste se držali vašega časa, sedaj pa dajem mm, besedo predsedniku Evropske ljudske stranke, gospodu Manfredu Webru. Izvolite. Eh, predsednik eh, parlamenta, sveta in komisije, spoštovane kolegice in kolegi. Najprej bi se rad zahvalil za dobro odločitev o izstopu Združenega kraljestva, gospod Tusk. Odločitev sveta je bila dobra odločitev kajti vključeno je bilo načelo, da ne bo podaljšanja brez pojasnila. To pomeni, da od britanskih prijateljev pričakujemo več pojasnil v zvezi s tem, kaj želijo. Poleg tega bi radi ustvarili tudi gotovost za milijone evropejcev, eh, kar se tiče eh, evropskih eh, volitev, želimo pravno gotovost. Dovolite nekaj splošnih eh, pripomb. Eh, češ, da so se nekateri borili za drugi eh, referendum, mi želimo, da bi bili uspešni, želimo jim vse najboljše. To, da še vedno je tako, da Zrno kraljestvo želi oditi. In mi želimo pravno gotovost. Mi pa moramo pojasniti našim državljanom, zakaj bi morala eh, so odločati o prihodnosti naše celine države, ki želi zapustiti eh, Evropsko unijo. Tudi to bomo morali pojasniti našim eh, voljivcem. Zato je prav, da je svet zahteval pojasnila, preden rok podaljšamo. Prijateljem iz britanskega parlamenta pa želimo vse dobro. Upam, da bodo zadeve bolje vodili, kot je to počela vlada v zadnjih mesecih. Opcije so na mizi, opcije so jasno opisane in sedaj bodo morali sprejeti odločitev počakajmo. Druga stvar, gospodarstvo. Naj vam povem, da ILS v celoti podpira načela glede tega, da je treba ukrepiti gospodarstvo, vlagati v trg, vlagati v trgovine, v inovacije in da je prioriteta kitajsko vprašanje. O tem teče dolga razprava pred pripravo vrha. In Vesel sem, da se vsi strinjamo glede izhodišča. To pomeni, da mora sodelovanje za Kitajsko temeljiti na načelih, na prepričanjih. Teče konkurenca v zvezi s političnimi sistemi, o načinu, kako se predstavljamo družbo, kako organiziramo družbo, kaj so eh, temeljne vrednote družbe in zato mora biti to vedno izhodišče našega dialoga za Kitajsko. Potem drugo, ELS verjame v pragmatični pristop do podnebnih sprememb. Kitajska je še vedno zavezana pariškemu sporazumu, torej so na naši strani. Kar pa se tiče načela eh, svobodne trgovine, Kitajska je naša partnerka, zavezana je svobodne trgovini. Zato imamo pragmatičen pristop do odnosih, odnosov s Kitajsko. Ampak še ena stvar je pomembna, namreč, da ne smemo biti naivni. To pomeni, da moramo zaščititi našo industrijo, da moramo zaščititi našo ključno industrijo, da opredelimo in zaščitimo ključno industrijo v Evropski uniji. In mi, ILS, e tudi menimo, da moramo ponovno razmisliti o. Um, konkurenčnosti v Evropski uniji, tako da eh, se bomo prilagodili globalni razsežnosti eh, globalne konkurence v naši zakonodaji. To je ključnega pomena. In eh, dovolite, da spregovorim še o zadnjem vprašanju, o vprašanju temeljnih pravic v Evropski uniji. Predsednik, spoštovani gospod Tusk, že mesece se Eh, ukvarjamo z eh, sedmim členom v zvezi z Mačarsko in Polsko. Do sedaj v svetu ni bilo možnosti, da bi o tem razpravljali in to obžalujem, obžalujem, da nismo imeli priložnosti, da bi o tem razpravljali. Eh, morda ste izvedeli, naša politična skupina se je o tem zelo intenzivno razpravljala, ukvarjala. Torej, Eh, mi smo zamrznili eh, vse eh, pravice članstva mačarske stranke v Evropske ljudske stranke, kajte pripričani smo, da se motijo. Tudi mi smo večkrat podprli sedmi člen tukaj v Evropskem parlamentu in zato bi vas prosil, da o tem spregovorite tudi v Evropskem svetu. To mora postati tema tudi tam. Šefi držav in vlad se javno napadajo, to je ena stvar, ampak da pa skupaj sedijo za mizo in o tem razpravljajo, to je nekaj drugega, zato bi vas zato prosil tudi mi, stranke, tu poskrbimo za to. E, torej, e, socialdemokrati e, z Romunijo, mi se ukvarjamo z našimi vprašanji in pomembno je, da se soočamo s temi vprašanji in da, če je potrebno, sprejmemo tudi odločitve. Poleg tega bi si želel, da naredimo še en korak naprej. Sedmi člen ne pripelje tako hitro do odločitev. Želel bi si zavezujoči mehanizem vladavine prava. O tem smo večkrat govorili, na tem smo delali v Evropskem parlamentu. Potrebujemo um, zavezujoči mehanizem, ki zagotavlja, da se letno predlagajo poročila in da se ne preverjajo samo uh, srednje in vzhodne evropske države, ampak celotna Evropska unija, da se res osredotočamo na temeljne pravice. Potrebujemo avtomatični mehanizem Eh, ki bi ga, moral predložiti, bi ga moralo predložiti Evropsko sodišče. In na ta način bi eh, tudi uvedli, da eh, uvedemo sankcije, finančne sankcije. Torej, Mi smo lahko prepričljivi eh, v dialogu s Kitajsko o temeljnih pravicah, če bomo temeljne pravice tudi znotraj Evropske unije napolnili za življenjem. Zato, spoštovani gospod Tusk, prosil bi vas, da to temo končno uvrstite na dnevni red Evropskega sveta, namreč da tudi tam razpravljate o primerih, ki jih doživljamo v Evropski uniji. Hvala lepa. La parola, Gospod Bulman, eh, predsednik eh, socialistov in demokratov, izvolite. Gospod predsednik, spoštovane kolegice in kolegi. Pred nami sta še dva dneva, vendar le še dva dneva do izvorno eh, predvidenega termina za izstop Združenega kraljestva iz Evropske unije. Pred nami sta torej še dva dneva. Predsednik Tusk. Res prav je bilo, da je svet uvedel ukrepe v tem položaju zato da bi preprečili najhujše. Ampak naj danes nekaj vprašam. Dva dni pred izvorno zastavljenim eh, dnevom izstopa. In sicer se tu obračam na zagovornike izstopa, na brexitirje. Kdaj eh, se boste opravičili britanskemu ljudstvu za vse, kar ste jim storili v zadnjih dveh letih? Kdaj eh, boste izjavili jasno in glasno, da ne veste, kaj delate, da eh, ste eh, nas privedli do položaja, iz katerega ni izhoda. To bo stalo 10 eh, odstotkov BDP-ja in ljudem ne znate povedati, kako boste ravnali naprej. Torej, eh, dobiti morate nazaj eh, nadzor nad eh, svojimi ležmi in opravičite se Britancem za to, kar ste jim storili. To je današnje glavno sporočilo mojega govora. Zahvaljujem se predsedniku Tusku res lepa hvala za to, kar ste storili, eh, za to, da ste zaščitili evropsko državljanstvo. To je bila zelo pomembna eh, časna poteza in to je treba danes povedati. Da, mi smo evropejke in evropejci. In nihče ne sme eh, pregoljufati Britancev, kajti oni imajo možnost, da še naprej so oblikujajo Evropsko unijo, dokler ni prišlo do izstopa. Jaz sem prepričan, če vlada ni sposobna eh, rešiti položaja. Če boste še vedno blokirali, potem je samo ena možnost. Vprašajte ljudi. Vprašajte ljudi. Vem, zakaj eh, si tega ne upate storiti. Zato, ker se eh, bojite vsega, kar se dogaja na londonskih ulicah. Strašno se bojite vsega tega. To bo rešitev. In britansko ljudstvo vam bom povedala, v kateri smeri pojdite kajti oni so eh, tisti eh, suvereni, ki morajo odločati v tem položaju in nihče drug. Naj vam povem tole. Prepričan sem, da eh, seveda položaj v Združnem kraljestvu zasenči marsikaj drugega. 9. maj je naslednji sestanek in ta vrh se bo moral odločati z gospodarskim gospodarsko rastjo, kajti eh, mi moramo zagotoviti trajnostno gospodarstvo, eh, ki ščiti planet, ki zagotavlja vire tega planeta in ki daje vsem eh, ljudem enakopravne možnosti, da se udeležijo tega. In samo, če bomo močni, če bomo samozavestni, bomo obvladali tudi položaj s Kitajsko, kajti realistično. Eh, gledano je tako, da so Kitajci zelo močen partner in ne moramo jih enostavno prezreti in se delati, kot da jih ni. To, da biti moramo samozavestni, obrati moramo samozavestni pristop, eh, kajti sicer ne bomo mogli zaščititi, obvarovati eh, evropskega modela. In moja politična skupina se zauzema za to. Hvala lepa. Sedaj pa uh, gospod Legutko, predsednik EKR. Eh, gospod predsednik, spoštovane gospe in gospodje, spoštovane poslanke in poslanci, kot vedno imamo dobro novico in imamo slabo novico. Dobro novica je ta, da je svet uh, vzpostavil jasno časovnico, In eh, Združeno kraljestvo je to sprejelo in upajmo, da eh, bomo našli rešitev znotraj te časovnice. To, da prepustimo Združeno kraljestvo eh, Britancem. Mene bolj skrbi Evropska unija, kaj je slaba novica. Evropska unija še vedno zasleduje enako politiko odvračil in ta se stoji iz dveh elementov. Prvi je ta, da želimo kaznovati Združeno kraljestvo eh, eh, z eh, scenarijem brez dogovora. Tako da se ja v prihodnje ne bo nihče upal iti po, po, po, po poti, ki so jo obrali Britanci. In drugi element, da ponižujemo Združeno kraljestvo. Kaj ti? Sedaj jih poskušamo napeljati k temu, da bi odpravili brexit in sicer tako, da jim rečemo, naj organizirajo naprimer drugi referendum. Pri tem se uporablja um, argument, da je zelo majhna, uh, majhna večina se odločila za brexit. Če pa bi bilo drugače, če bi tisti, ki so želeli ostati, zmagali za enako majhno večino, potem bi bila sodba Evropske unije tu v Evropskem parlamentu takšna, da se tega nikakor ne da več obrniti in da so se odločili za nekaj, kar ne bo možno nikoli več spremeniti. Da sploh ne omenjam dejstva, da je organizacija referenduma, dokler nismo zadovoljni z rezultatom, nekaj, kar je prispevek Evropske unije k demokraciji. Toda še ena slaba novica je. Ta uh, ton, ki ga slišimo, da si čestitete samim sebe, ampak to ni trenutek, da samim sebe, uh, samim sebe, samemu sebe čestitate. Eh, predsednik Juncker, predsednik Tusk, priznajmo si, to je bila To je bilo obdobje, ki ga je zabeležila največja kriza v celotnem obdobju evropske integracije in Brexit je ena od številnih kriz. Vsi vi, ki ste sprejeli, sprejemali velike odločitve v Evropski uniji, ste odgovorni, kajti vi nosite velik del odgovornosti za vse to, spoštovane gospe in gospodje. Predsednik Macron, je pred kratkim napisal pismo in ga poslal vsem v Evropski uniji in predlagal je več istega, torej več centralizacije. In smešni del tega je, da je uporabil besedo Evropska renesansa, ampak očitno ni dobro razumel pomena. seveda, um, uh, ura za izstop Združenega kraljestva tiktaka in tega se vsi zavedamo. Upamo, da bo dosežen napredek v Londonu. Toda pripraviti se moramo tudi na kakršen koli izid in pripravljeni moramo biti ponuditi pomoč in tudi to je naš problem. Kajti mi si seveda tu želimo, da bi bil izid uh, uh, takšen, da bo, eh, da Britanci se pač odločili za to, kar želijo. To, da ura tik taka tudi za Evropsko unijo, gospe in gospodje, prisluhnite voljivcem v Evropski uniji, kajti vedno več voljivcev si zelo želi sprememb in te spremembe se bodo zgodile. Grazie, la parola al presidente del gruppo Libero. Hvala lepa, sedaj pa gospod Geferstot uh, eh, Alde. Hvala lepa, najprej bi rad povedal nekaj gospodu Legutko. Uh, eh, moti se eh, v zvezi s tem, kar je rekel, kaj ti dejal je, da Evropska unija želi ponižati Združeno kraljestvo. Čisto preveč spoštujemo veliko, veliki narod, Britance. Veste, kaj je problem? Problem eh, ponižanja eh, je eh, med torici, kajti torici so tisti, ki predstavljajo poniževanje eh, Združenega kraljestva. In vi niste niti tam. Gospod Faraš je edini, ki je bil tam. In to me čudi, kajti jaz sem mislil, da uh, je nekje v Združenem kraljestvu, uh, da koraka, ko, da, da se je udeležil pohoda 200 mil. Koliko ste vi naredili eno miljo? Torej, uh, spominjate me na film Marša Heila. Ali ga poznate? Veste, kdo je to? V prvi svetovni vojni je bil, eh, sedel je v Londonu in vi sedite tukaj v Strasburgu, medtem ko eh, ljudje eh, zunaj korakajo v dežju in v mrazu. To je vaša odgovornost. Dobro. Naj vas spomnim na besede Winstona Churchilla, ki je dejal, če ga smem citirati, uspeh je sposobnost, da greste od enega neuspeha do drugega in pri tem ne izgubite entuzijazma. To je citat uh, Winstona Churchilla in mislim, da bi to danes res lahko uporabili za eh, britansko politiko in pa za ministersko predsednico. Kajti danes popovdne, spoštovane kolegice in kolegi, v britanskem parlamentu, če bo to predsednik parlamenta dovolil, kajti to je njihov sistem, bodo imeli na mizi 16 opcij, torej 16 možnosti v zvezi z izstopom. Torej, gotovo niso izgubili entuzijazma kot je to rekel Winston Churchill. Ampak sedaj šalo ob stran. V zadnjih tednih so doživeli številna negativna glasovanja v eh, britanskem parlamentu, torej proti dogovoru, proti temu, da ni dogovora, proti drugemu referendumu in tako naprej. Morda je sedaj luč ob koncu predora. Kaj ti za odobritvijo eh, predlogov sprememb? Bo prvi krat po dveh letih pogajanj možna rešitev, ki bo temeljila na sodelovanju, ki zajema vse politične stranke, torej eh, obe stranke in konzervativce in laboriste. Kajti tukaj gre za izredno pomembno vprašanje, tukaj gre za izstop in o izstopu se lahko odločijo samo na podlagi sporazuma, ki zajema obe stranke, kot to počnemo tudi mi tukaj v tem Evropskem parlamentu. In upam, upam, da sedaj, ko jim bomo dali časa do 11. Um, aprila, uh, bo postalo možno, da v britanskem parlamentu dosežejo večino za eno od opcij, torej uh, med uh, brexitiri, med tistimi, ki želijo ostati, kajti tudi oni med seboj morajo najti pot naprej. Jaz sam ne stavim na trde brexitirje, kajti oni niso v interesu države, ampak stavim na eh, bitko znotraj stranke konzervativcev in to smo tudi doživeli v zadnjih dneh. Torej, gospod predsednik, mislim, da lahko rečemo v imenu celotnega Evropskega parlamenta, da smo odprti za ta sporazum z Združenim kraljestvom. Mi smo odprti za to, da bi spremenili politično deklaracijo v dveh smislih. Prvič, na način, da bo eh, za obe strani bolj zavezujoče. In drugič, da bomo v to politično deklaracijo vključili bolj intenziven odnos med Evropsko unijo in Združenim kraljestvom, kot pa je to predvideno ta hip v eh, obstoječi politični deklaraciji. In to, ta globoki odnos, in sedaj se obračam na vas, gospod Tusk, bo tudi seme za prihodnost. Kajti prepričan sem, da torej nisem tako optimističen kot vi, sem, sam sem optimist, ampak nisem tako optimističen kot vi. Torej, jaz osebno mislim, da ne zdaj, ampak čez nekaj generacij eh, se bodo Britanci vrnili v družino eh, evropskih narodov, kajti tu je njihovo mesto znotraj Evropske unije, ne pa zunaj Evropske unije. To, da to se ne bo zgodilo zdaj, to se bo zgodilo kasneje in seme je naprimer eh, združenje milijona in pol eh, Britancev na londonskih ulicah, pa tudi peticija podpisana sa strani šestih milijonov. In še enkrat o pravicah državljanov, eh, gospod Barnier, gospod Juncker, Vem, da se je Britanska zavezala enostransko k temu, da bo spoštovala te državljane, kot je to zapisano v sporozumu o izstopu. E Torej, in vi ste se zavezali k temu, da boste spoštovali pravice Britancev, ki živijo na celini. Sedaj je napočil trenutek, da pogledamo, eh, da se združimo vsi, tudi gospod Barkley, in da vidimo, kako bomo to formalizirali. Tako, da ne glede na to, kaj se zgodi, če tudi se zgodi najbolj neumna stran, naprimer, če ne bomo dobili dogovora, da, vsa, da vsaj državljani ne bodo žrtve vseh teh igric, ki smo jih doživljali v zadnjih dveh letih. Hvala lepa. Sedaj pa v imenu zelenih, eh, gospa Smith. Uh, Gospod eh, predsednik, kolegice in kolegi, kako eh, žalostno je, kakšna tragedija ta brexit. Toliko vprašanj, o katerih bi morali govoriti, pa se moramo ukvarjati s to grozo, ki smo si jo sami zadali. Eh, še vedno ni odločitve v Britaniji o tem, kaj pravzaprav hočejo. Eh, še vedno ni konsenza. Eh, poslanci v Westminstru želijo pač priti do nekega stališča, dobrodošli. Nekateri želijo preklicati 50. člen. Vse šolske stranke razen konzervativcev menijo, da je najboljši brexit nikakršen brexit. Kolegice in kolegi, prosim, ne zapirajte nam vrat. Na škotskem in tudi drugot močno delamo, da bi obrnili ta proces, da bi ostali v tej družini narodov. E, to ne bo e, moj zadnji govor. Uh, eh, 50 let smo, sem uh, služil uh, narodu. Ne vemo, kaj se bo zgodilo. Ne vemo, kakšna je prihodnost Združenega kraljestva, vendar Škotska je evropski narod. Mi eh, smo za mednarodno solidarno svobodo eh, gibanja. Če Evropske unije ne bi bilo, bi morali nekaj takega izmisliti in Škotska želi biti del tega. In seveda je treba spoštovati uh, ustavni red Združenega kraljestva in to počnem. Treba se je pač ukvarjati sogovorniki. Uh, vendar, če škote proti njihovi volji, proti naši volji uh, izločijo iz družine narodov, če. Uh, nas izločijo proti naši volji, bo edina pot nazaj pot neodvisnosti. Drage kolegice in kolege, nočem vas obremenjevati uh, z našimi domačimi razpravami, vendar pustite luč prežgano, da najdemo pot domov. Konfederale della sinistra unitarija. Na skupino Gue Nagala, gospod Cimer. Meine, meine Herren, Eh, gospodje predsedniki, pravzaprav smo že dolgo siti vedno istih razprav, kjer ne dobivamo konkrat, konkretnih odgovorov, kaj se bo zgodilo. In ne vemo, kako naj se poslovimo od te dileme, ki ima različne razloge. In eh, mi spoštujemo ljudi, ki so se v referendumu odločili za brexit. Eh, spoštujemo ljudi, ki so eh, ta konec tedna demonstrirali v Londonu in spoštujemo ljudi, ki so podpisali peticijo na spletu in spoštujemo ljudi, ki so v Veliki Britaniji, na Irskem, v EU močno prizadeti zaradi posledic Brexita. Spoštujemo tudi eh, Evropski parlament, eh, ki je tik pred eh, novimi volitvami. Želimo si, da bi eh, voljivci lahko poslali svoje zastopnike sem v parlament. Smiselno pa je to le, če pridejo sem za dolgo. E, ne ima smisla izreči mandat za pol leta, za četrt leta. Mi seveda spoštujemo ljudi, ki čakajo na odgovore. In gospod Tusk, gospod Juncker, prosim, eh, upoštevate še bolj močno razpravo o pravicah ljudi, ki eh, bodo po neurejenem brexitu državljani tretjih držav. Mi moramo zavarovati njihovo življenje, varnost in družinske člane. Skupaj moramo spoštovati tudi eh, ljudi eh, na Irskem, na severnem Irskem. In če ni rešitve, eh, naprimer v smislu eh, carinske unije, obrambe, eh, velikonočnega sporazuma, eh, preprečitve eh, trde meje, potem moramo podpreti eh, ljudi, ki bodo morda hoteli eh, pripraviti referendum o enotnosti eh, svojega otoka. Hvala lepa. Za skupino EFDD, gospod Ferreč. Minister, it... Vi kot nekdani belgijski premije bi morali vedeti, da je Phil Hogan rešil belgijsko mesto pred Nemci in da je poskrbel za velik poraz eh, Nemcev. Moral bi biti pravzaprav velik ju, ja, junak pri vas. Kaj se je zgodilo na vrhu? Eh, to je bilo eh, ponižanje, slepa ulica. Premijejka May ni imela vizije, da bi uresničila svoje obljube, da bi nas ta petek spravila iz Evropske unije. Priča smo veliki izdaji, verjetno največji izdaji demokratskega eh, glasovanja. In naj se vrnem v prvo svetovno vojno. Imeli smo zmago, vendar potem je prišlo do Versajske pogodbe in danes se eh, dogaja nekaj podobnega. Moramo plačati 39 milijard eh, funtov in ne bomo nič dobili. Uh, Eh, potem eh, ta pogodba ogroža eh, del našega ozemlja, severno Irsko. Ta pogodba ni Brexit in ne bo sprejeta. Vem, da ste zelo razburjeni in polni pričakovanja, kaj bo naredil britanski parlament. Pričakujete morda carinsko unijo in prosti pretok. Vendar tudi, če se bo to zgodilo, je pravzaprav kljub vsemu jasno, da bomo prosili za podaljšanje 50. člena. Ali vi to res hočete? Ali res hočete, da bi Brexit eh, dominiral vaše delo v naslednjih mesecih? Ali res hočete, da bi Združeno kraljestvo izpodbijalo evropske volitve? da bi izvolili eh, veliko poslancev, ki so za brexit. Eh, ali res želite, da bi jaz prišel nazaj? No, vidite. Čemu se to? Brexit se bo zgodil v vsakem primeru. Gospod Tusk, veče eh, vi mislite, da so se Britanci premislili glede Brexita, ste v zmeti. Dejstvo je, da Eh, javnomnenjske raziskave kažejo, da je 15 odstotkov, 20 odstotkov Britancev več za eh, izstop, kot za to, da ostanejo v EU. Eh, e torej, čestitke Evropski komisiji in svetu. Pripravili ste svoj scenarij za odhod Britanije brez dogovora. To je odličen mm, načrt. torej vam sem pravim nacionalnim voditeljem zavrnite eh, podaljšanje člena 50 po 12. aprilu, zato da bomo lahko vsi nadaljevali z našim življenjem in delom. Per libertà, la parola onorevole Batten. La scopina ENF, gospod Batten. Nikoli prej v bogati zgodovini britanskih otokov nismo bili priča tako veliki mednarodni, eh, mednarodnem eh, ponižanju. Nikoli niso Britance vodili eh, taki kvizlingi, kolaborterji. Eh, priča smo eh, nečemu, kar ni bilo nikoli prej eh, v zgodovini. Ta dogovor je brezpogojna kapitulacija. Eh, tu nas eh, Eh, je premagala tuja sila. Eh, tisti, ki naj bi eh, varovali svobodo, so se predali tuji sili Evropski uniji. Vendar s tem še ni vsega koncev. Gospa May želi še nekaj storiti. Če 29. marca ne bomo zapustili Evropske unije, je to uradni konec demokracije v Združenem kraljestvu. Sprejmite to nihče, ki hoče biti svoboden, ne more biti zasužnjen za vedno. E, nočemo tega sporazuma. E, nobena pogodba ne more vezati ljudi, ki nočejo biti vezani. E, v Britaniji je lahko vsak akt parlamenta mogoče Eh, odpraviti. Evropska ustava se bo izkazala eh, bolj močna od eh, evropskih pogodb in dogovorov. Mi bi še vedno lahko zapustili EU eh, e 29. marca po božji volji in če ne, se bo UKIP boril za to, da osvobodi Združeno kraljestvo Evropske unije v naslednjih letih in sicer začenši na evropskih eh, volitvah eh, maja. Gospod Dodd za nepovezane poslance. Hvala lepa, gospod predsednik. Ta petek 29. marca bi moral biti zgodovinski dan za Združeno kraljestvo. Dan, ko bi po 40 letih članstva v evropskih institucijah Združeno kraljestvo bilo spet neodvisen narod. Narod, ki dela ob Evropski uniji, pa bi bili osvobojeni federalistične agende Bruslja, lahko bi eh, nadzorovali lastne zakone in usodo. Po dveh letih pogajanj eh, je sprejet eh, sporazum, ki je dvakrat poražen v spodnjem domu. Eh, Severna Irska bi zapustila pravzaprav Evropsko unijo po drugačnih pogojih kot preostali del države. In tu ni nobenih urejenih stvari. Združeno kraljestvo želi zapustiti EU na urejen način, vendar eh, ta sporazum ogroža eh, ustavno celovitost Združenega kraljestva in te cene mi kot unionisti ne želimo plačati. Potem pa na svet eh, gospodu Tusku in Bulmanu. Eh, pet, eh, sedemnajst eh, in pol britanskih voljivcev je izrazilo že željo po tem, da zapustijo EU in mislim, da si zaslužijo spoštovanje in njihova izbira. Gospod Verhofstadt, britanski parlament je že glasoval o enostranski nekem dogovoru glede državljanskih pravic. Sedaj je to prepušeno institucijah in gospod Cimerman, belfaski eh, dogovor eh, temelji na načelu soglasja in gre samo soglasjem severnih Ircev. Samo na ta način je mogoče spremeniti ustavni status Severne Irske in zapomnite si to. Sedaj pa gospod Levandovski. Panie, panie prezydencie mojih rodakov. Gospod predsednik eh, sveta, moji eh, sonarodnjaki bi morali biti eh, eh, presenečeni nad besedami Legutka, ki je izrazil simpatijo za eh, Brexit. Saj njegova stranka pravi, da ni za. Eh, polski eh, izhod iz Evropske unije. Eh, te posledice morajo dejansko videti tudi druge države Evropske unije. Pozitivni rezultat Brexita je množična demonstracija za Evropsko unijo. Um, Zgodba o brexitu je mojsterska zgodba o tem, kaj so posledice neodgovornega ravnanja. E, tu se e, torej pred družbo postavi e, eksistencialna odločitev, potem pa niso kos tej odločitvi. Hvala lepa, sedaj pa gospod Gualteri za dve minuti. Eh, hvala lepa, gospa predsednica. Dva dni je do datuma, ko naj bi se zgodil brexit in mi še vedno ne vemo, kdaj, kako in ali se bo brexit zgodil. To dosti pove o tem, kako je vlada Združenega kraljestva vodila proces. Dosti pa tudi pove o lažeh in uh, fantazijah uh, uh, zagovornikov Brexita pred referendumom. Sedaj vidijo, da je to skregano z resničnostjo. Eh, ta resničnost sedaj postaja jasna. Eh, Milionom, eh, en milijon je šel na ceste, zahteval referendum in boljšo prihodnost za svojo državo. Rešitev za vse je v Londonu, ne tu v Strasburu, ne v Bruslju. Glasovanje v spodnjem domu v ponedeljek je žarek upanja za izhod iz te zagate. Parlament se je odločil, da prevzame eh, nadzor nad procesom Brexita. Sedaj bomo videli, kaj bodo oni naredili s to kontrolo. Mi smo vedno rekli, da je mogoče eh, spremeniti politično izjavo, zato da s tem eh, zagotovimo pot v tesno sodelovanje med EU in Združenem kraljestvom. To ni samo nekaj, kar je mogoče, to je celo dobrodošlo. Če pa spodnji dom ne najde eh, večine, eh, jasne večine za skupni trg, za carinsko unijo, potem morajo sprejeti eh, resne odločitve. Če je Združeno kraljestvo zaprosi za dolgo podaljšanje, seveda v tem času ne bomo eh, začeli ponovno pogajanj. Eh, pogajanja so se zaključila. Če pa Združeno kraljestvo želi podaljšanje, da še enkrat razmisli o brexitu, da poskrbi za tesnejše sodelovanje, da razmisli o referendumu, potem bomo to omogočili omogočili. Eh, to eh, smo v naši skupini vedno povdarjali, ker imamo občutek za zgodovinske razsežnosti. Pravite, da hočete nazaj, vendar ne zdaj. Mi smo vedno rekli, spoštujmo referendum, vendar če Združeno kraljestvo ne zapusti, bomo praznovali in nič ne bomo zgodili, da to možnost preprečimo sedaj gospod nicholson za eno minuto gospa predsednica na začetku sem rekel da bomo šli do konca rekel sem da ljudje ki jih predstavljam ne sprejemajo meje na irskem morju in to še vedno drži Upam, da to razumete, gospod Barnier. Eh, potem backstop eh, za silna rešitev. je pomembna, eh, vendar pozabljate tudi načelo soglasja v tem sporazumu. Treba je poslušati vse na Severnem Irskem, ne samo tiste, ki kričijo naj glasneje. Treba je poslušati uh, vse tiste, ki so za Združeno kraljestvo, za Evropsko unijo. Uh, mi moramo najti boljšo prihodnost. Uh, še vedno sem uh, zaskrbljen, da še vedno obstaja nevarnost. Uh, neurejenega izhoda. To ni krivda nikogar, ne gospoda Tiska, ne gospoda Barnjeja, nikogaršna krivda, vendar ta nevarnost obstaja in moramo zagotoviti, da se to ne bo zgodilo. To je morda moj zadnji govor po 30 letih v tem parlamentu, tako kot je pač to dejal moj škotski kolega. Dolgo časa sem užival in upam, da sem tu dejansko eh, dostojanstveno eh, zastopal uh, severne Irce v tem parlamentu. Hvala lepa. Gospod Nikolson žal mi je da vas nisem dovolj